Et la séance est reprise. Kolegice in kolegi, zasedite svoja mesta, da bomo ponovno začeli. In sicer gre za glasovanje. Prosim, če ustavite svoje glasovalne kartice v napravo za elektronsko glasovanje. Imeli bomo test. Glasujemo. Dobar, dobar, dobar, dobar.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 Preden se lotimo dnevnega reda, bi vas rad spomnil, da po uh, našem sestanku tukaj v odboru za proračun smo imeli, oziroma po današnjem sestanku imamo tudi skupni sestanek z odborom Ekon. Odločitve, eh, ki jih je treba potrditi z glasovanjem, um, zahtevajo kvorum. Tako da vas prosim, da da greste vsi na ta sestanek, ki bo potekal v stavbi Jan v dvorani 4Q2. Jan 4Q2. Torej, to informacijo sem želel še podati. Zdaj pa besedo dajem našemu splošnemu poročevalcu Danieleju Vjotiju, da nam predstavi resolucijo o kateri bomo glasovali čez nekaj trenutkov. Gospod Vioti, izvolite. Grazie, presidente. Devo annunciare che una delle modifiche tecniche. Hvala za besedo, predsednik. Nekaj o samem tehničnem predlogu spremembe glede glasovanja 25. in 26. septembra gre za vrstico nič 4, nič 3, nič 1, nič 5. Skladno z horizontalnim pristopom imamo tukaj podob Nezneske in morali bi imeti številko 8634 nič nič in ne 803 49400. Ne vem, če imate kakšne dvome, lahko to ponovno proučimo. Gre pa za plačila in za prevzem obveznosti. Mislim, da je treba ta znesek tudi dosledno spremeniti. Hvala, gospod splošni poročevalec. Zdaj pa bomo kar začeli z glasovanjem. In sicer o predlogih sprememb. Ste pripravljeni? Imate pred sabo glasovalni seznam. Najprej kompromis ena. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Kompromis ena je bil sprejet. Predlog spremembe je pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe šest. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedmi predlog spremembe z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Osem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis dve, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 15. Kdo je za? Oprostite, pravi predsednik, brez predmetenje. 16. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3. Kdo je za? Proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 40. Za? Proti? Proti? vzdržani, bomo preverili. Elektronsko glasujemo. Predlog spremembe 40. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Enako število glasov, to pomeni, da je zavrnjeno. Predlog spremembe 41. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani. oziroma ta je v dveh delih. Prvi del, kdo je za prvi del 45. predloga, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. Drugi del, a drugi del pa postane brezpredmeten. 46, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, e, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. petdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Enainpetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvainpetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Triinpetdeset, drugi del. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. 57, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 je enak. 59, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60, kdo je za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Enainšestdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis osem, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe sedeminšestdeset in oseminšestdeset, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. enainsedemdeset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Dvainsedemdeset, prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Oziroma sprejeto, se popravlja predsednik. Triinsedemdeset, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11, kdo je za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 84, za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno, 86 za, proti, zavrnjeno, predlog spremembe 88 za, proti, vzdržani, sprejeto, 89 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 90, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 z ustnim predlogom, kdo je za, proti proti, vzdržani sprejeto. Kompromis štirinajst za, proti, vzdržani sprejeto. Sedemindevetdeset za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis petnajst za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis šestnajst za proti, vzdržani, sprejeto. Sto dva, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto štiri. Oprostite, imeli bomo še ločeno glasovanje. O oseminštiridesetem odstavku, kdo je za? proti. Se kdo vzdrži, bomo preverili elektronsko. Glasujte, prosim. Skrta eklu. Konec glasovanja. Sprejeto. 104, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. spet ločeno glasovanje o odstavku 49, izvorno besedilo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 107. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 108. Za? Proti? Bomo preverili elektronsko glasujemo o 108. Svetajklov. Konec glasovanja. 17 proti 17 to pomeni zavrnjeno. 110. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 17 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 18 za proti, vzdržani, sprejeto. 115, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite, da preverimo? 115. Skrčaj klub. Dobro, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Oprostite. 116 da postane brezpredmeten, zato ker je bil sprejet 115. 117, aha, ta je kompatibilen. Kdo je za, proti, vzdržani? Mislim, da je bil sprejet, ampak bomo preverili. Skrtaj tu veje. Glasujemo. Skrtaj klo. Konec glasovanja. Il est adopté sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 125, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 126 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, 127 za, proti, vzdržani, bomo preverili, 127, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. 128 za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa še drugi oddelki, 130, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 154 za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 za. Ta je postal brezpredmeten. 137. Tudi ta je brezpredmeten. Če je sprejet 154, potem ta brezpredmeten. 138 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 145 za, proti. Mm, dobro bi bilo, če bi dvigali roke. Bomo glasovali elektronsko o 145. Oui, mais ça, je comprends pas bien, parce que... Gospa Gardija Saval, kaj vi menite o tem? Glasujemo o predlogu spremembe 145. Mislim, da je prišlo do napake na našem glasovalnem seznamu. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 146 za. Proti. prosim, če dvigate roke. Ali ste utrujeni ali kaj, da ne dvigate vsi rok? Kdo je za 146, kdo je proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. 147 za, proti, proti. Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. 148 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 149 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sto petdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno sto enainpetdeset za, proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno devetnajst proti petnajst. Sto dvainpetdeset za proti, vzdržani zavrnjeno. 155 z eno spremembo. Kdo je za, proti, vse kdo vzdrži, sprejeto. 157 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 160 za, proti proti. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno 24 proti 8. 162 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 163 za, proti, vzdržani, sprejeto, 164 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Euh, euh, Zdaj pa bomo glasovali še o mnenjih, euh, ki so jih izrazila, izrazili specializirani odbori. Najprej AFET. Afet dvanajst. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Potem deve, tukaj ni nič. Itre šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sprejeto. Potem pri kult imamo nekaj, kult devet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In s tem smo končali. Zdaj pa še poimensko glasovanje o celotnem besedilu. Glasujte, prosim. Skratka, je klo konec glasovanja. 27 za, 5 proti, 2 eh, vzdržana glasova, čestitke poročevalcu. Zahvaljujem se splošnemu poročevalcu, poročevalcem v senci, vsi so se zelo pogosto srečevali, pripravljali kompromise. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu in gospodu Rubigu, ker je on tudi poročevalec za druge oddelke. Eh, moral bi ga omeniti takoj po imenu splošnega poročevalca. Zdaj pa bomo glasovali o poročilu gospe Vajdere. In sicer gre za instrument za povezovanje Evrope. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 in 18 bomo glasovali skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 28 in predlog spremembe 11 za oba skupaj, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno predlog spremembe 30 in 31 sta identična za proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno z veliko večino. 29 in 12, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili, ker spet niste vsi dvignili rok. Glasujemo. 29, 12. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno, 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 42 za, proti, vzdržani, mislim, da je bilo zavrnjeno, 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. Pa še vodne izjave, amantma 8, kdo je za, proti, zavrnjeno, 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 10 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, pa še celotno besedilo z izglasovanimi spremembami, glasujemo poimensko. konec glasovanja. Sprejeto, 30 proti 3, en vzdržan glas. Čestitke gospe Vajdere. Zdaj pa poročilo Howard. Vzpostavitev vesolskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesolski program. 18. Kdo je za? Proti? vzdržani zavrnjeno, 19 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, pravi predsednik, lahko pa preverimo. Bomo preverili 20. predlog spremembe. Glasujte, prosim. Gospod ta Eklu. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zato lahko zdaj glasujemo o 21. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe šest. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 z ustnim predlogom, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 22. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis ena, Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 25 za? Proti? Dvigajte roke. 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 11 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 12 za? Proti? vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 24 proti 8. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 26 za, proti, vzdržani sprejeto, sedemindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto, štirinajst za, proti. Ni jasno. Elektronsko bomo glasovali o štirinajstem predlogu spremembe. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto osemnajst proti trinajst. Predlog spremembe petnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave, predlog spremembe ena, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Dva za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. 16. In 16, kdo je za? Proti? Bomo preverili elektronsko, glasujemo. Predlog spremembe 16. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 4 postane brezpredmeten. 5, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? 17, kdo je za? Proti? Mislim, da je bil sprejet. Pa še celotno besedilo, elektronsko glasujemo. Skutaj kljub. Konec glasovanja. Sprejeto 30 proti 1, 2 vzdržana glasova. Zdaj pa poročilo Torvalds, predlog uredbe za obzorje Evropa. Najprej imamo predloge sprememb od 37 do 34, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 6, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 in 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Spet eh, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, petnajst, šestnajst, sedemnajst, osemnajst, devetnajst, dvajset, enaindvajset, dvaindvajset in triindvajset. O teh lahko glasujemo skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiriindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti vzdržani zavrnjeno, 42 za, proti. Bomo preverili elektronsko, torej predlog spremembe 42. Konec glasovanja. Zavrnjeno 18 proti 14, 43 kdo je za, proti 14 vzdržani. Sprejeto, 44 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 25 za, proti, vzdržani. Sprejeto, 45 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 26 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Uvodne izjave, 27, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe trideset za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo raje preverili. Konec glasovanja zavrnjeno 20 proti 12, 31 za, proti vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 2 za, proti vzdržani, sprejeto 3 za, proti vzdržani, sprejeto 32 za, proti vzdržani, zavrnjeno 33 za, proti vzdržani, sprejeto 35 za, proti vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, pa še celotno besedilo, pravi predsednik. Ampak treba je glasovati še o predlogu spremembe štiri. Štiri, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasovanje o celotnem besedilu s temi izglasovanimi spremembami po imensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 30 za, 2 proti. Pa še drugo besedilo gospoda Torvalca. pour euh, recherche et innovation. Amendement numéro 5 qui est... 5, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 6 za? Proti? Vzdržani sprejeto. Zdaj pa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2. O teh glasujemo skupaj, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 15 za, a ta postane brezpredmeten. Tombe. 15. predlog je brezpredmeten. Zdaj pa še priloga. 17. kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 18 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 19 za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno 20 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 21 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Pa še izjave, predlog spremembe 16, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Tretji predlog postane brezpredmeten, štiri, kdo je za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto pa še celotno besedilo, um, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 30 za 2 glasova proti čestitke gospodu Torvalcu. Eh, zdaj pa še uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, primer Portugalske. Mm, to je poročilo gospoda eh, Joseja Manuela. Ali lahko glasujemo v bloku? Ne. Predlog spremembe ena, kdo je za? Oziroma skupaj ena, dva, tri, štiri, pet in šest, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Pa še o celotnem besedilu, poimensko. Ste vsi glasovali? Ne, očitno še ne. Zdaj pa konec glasovanja. 29 za 2 proti čestitke Jozeju Manuelu. Euh, euh, Zdaj pa besedo dobi splošni poročevalec Sigfrid Murešan. O petih eh, prenosih, ki jih predlaga za glasovanje. Hvala za besedo. Prvi prenos, ki smo ga predlagali, zadeva odločbo 21 Evropske komisije, prav zaradi tega, ker je José Manuel Fernández napisal poročilo v zvezi s tem, gre pa za mobilizacijo sredstev za Portugalsko 4,6 milijona evrov. Mislim, da je Fernandez oblikoval čudovito poročilo in sem zato, da se ta prenos potrdi. 4,6 milijona evrov bi se prenesla iz rezerve v glavno proračunsko postavko tega sklada. Je pense que le rapporteur général pourrait nous présenter les cinq euh, Mislim, da nam lahko splošni poročevalec predstavi kar vse prenose naenkrat. In to počnemo vsako leto v tem času, povezano pa je z prenosom obveznosti v vseh proračunskih postavkah. 952 milijonov evrov smo predlagali, ni cela 68 odstotkov je ta delež vseh odobrenih plačil v letu 2018. Gre za 133 proračunskih postavk, enako kakor pa lani predlagam, da sedaj damo besedo tudi komisiji, da nam na hitro predstavi ta prenos. Monsieur Jurel, gospod Jurel iz komisije. And, uh... Hvala za besedo. Hvala, gospod Morišan. Splošni poročevalec je že zelo lepo orisal glavno vsebino tega globalnega prenosa v vrednosti 952 milijonov, malo več kakor pa v prejšnjem letu. Lani smo imeli 682, v letu 2016 855 milijonov, gre pa za enaki razred velikosti v zvezi z vsebino in številkami. Bom pa sedaj izpostavil vsako postavko pri NAA, tukaj hočemo okrepiti finančna sredstva, zlasti postavko za jamstveni sklad v znesku 150 milijonov evrov. To smo storili tudi v zadnjih dveh letih. Poleg tega smo tudi predlagali več sredstev za program ITRE za 148 milijonov evrov po pregledanem izhodišču za ta program v tem letu. Poleg tega pa hočemo tudi ukrepiti program Galileo za 141 milijonov. V tem razdelku imamo tudi določene programe, gre za programe, ki se ponovno vračajo, proračunske postavke obzorja 2020, pa še majhni zeski za Euratom in za tri dele inštrumenta za povezovanje Evrope. Potem pa še razdelek 1B, tukaj imamo zelo majhne zneske, hočemo seveda za 3 milijone okrepiti podporo kohezijskim strukturnim programom, potem pa še drugi razdelek tega hočemo okrepiti 150 milijonov evrov hočemo nameniti programu za razvoj podeželja zaradi posodobljene napovedi, ki so jih nam dale države članice. Glede razdelka 3 pa hočemo tudi ukrepiti sredstva za AMIF za 100 milijonov evrov, pa tudi za 30 milijonov hočemo okrepiti izredno pomoč, inštrument za izredno podporo. Pri tem razdelku seveda zamujamo z sprejetjem pravne podlage in zato bomo nekaj denarja vrnili tudi v EU-listo in v sistem stopa in izstopa. Potem pa še razdelek 4, tukaj bi določena sredstva želeli tudi vrniti iz EPE in iz NIA, iz NIA nameravamo vrniti 187 milijonov evrov zaradi zamud pri izvajanju meril za proračunsko podporo. Glede vzhodnega dela Enija pa to velja za Ukrajino in Moldovo. Pri sedmem delu pa to velja za Gruzijo, Maroko in Egipt za predpristopno pomoč, EPO pa bomo vrnili 124 milijonov, morda bi pač to prerasporedili v samem globalnem prenosu. To velja za teh 30 proračunskih vrstic, kjer smo pač ugotovili zamude pri izvajanju projektov strani tuških organov in zato je tudi napoved za to leto nižja, kakor smo predlagali predsednik, dragi poročevalec, dovolite mi, da še enkrat ponovim to, kar sem že veliko krat povedal. Za razliko od prejšnjih let komisija tokrat ne bo predstavila vašemu odboru znatnega znižanja prevzema obveznosti, kakor smo to storili v letu 2016 in 2017, se pravi izvajanje proračuna, dobro poteka in upam, da boste podprli ta prenos, globalni prenos, katerim bomo lahko izvedli proračun do konca tega leta. Najlepša hvala. Merci, hvala, gospod Jurel. In to je dobra novica, če ne bomo dobili dovolj denarja iz držav članic. In, uh, Zelo zaskrbljujoče je, kako se bo nov večletni finančni okvir soočal z vsemi zahtevami po plačilih. Poročevalec eh, še enkrat. Sem za to, da glasujemo za ta prenos. Uh, Potem pa še odločitev 23, gre za tretji prenos, komisija pa tukaj predlaga okrepitev proračuna Evropskega bančnega organa za 1,65 milijonov evrov. Zakaj potrebujemo ta denar za premestitev organa iz Londona zaradi Brexita šlabo v Pariz? Potrebujemo 2,6 milijonov več in skladno z predpisi, ki veljajo za EBO 60 odstotkov tega deleža prihaja iz nacionalnih nadzornih organov, samo 40 odstotkov pa z naše strani, se pravi iz evropskega proračuna. Zato rabimo ta denar. Vzeli pa ga bomo iz proračuna, ki je namenjen Evropski agenciji za kemikalije. Kaj ti v tem letu je uh, prišlo do viška 6 milijonov evrov in zato je tudi uh, delež Evropske unije v tem primeru manjši. Zato bomo 1,6 milijona evrov prenesli v Evo. Sem zato, da glasujemo za ta prenos, potem pa še naslednja odločitev, to je odločitev 24. Kaj pa tu predlagamo? Hočemo krepiti naš proračun za 80 milijonov evrov. Nobenih eh, sprememb pa ne bomo imeli za prevzem obveznosti, zakaj hočemo to ZDA, se je odločila, da bo zmanjšala ta prispevek UNVRI za 300 milijonov evrov, 270 e, milijonov evrov sedaj manjka za dejavnost UNVRE. Dobili pa ga bomo pri pristopeni pomoči za kmetijstvo, zlasti zaradi izterjave določenih eh, sredstev iz Turčije. 2,8 milijonov evrov bomo dobili iz prispevka Evropske unije in tudi eh, strani eh, svetovne organizacije za intelektualno lasnino, potem pa bomo dobili tudi določena sredstva, okrog 3 milijonov drugot, zlasti pri intervencijah za izredne razmere. 0,75 milijonov evrov pa bomo dobili iz proračunske vrstice pri hitrem ukrepanju v izrednih razmerah v tretjih državah, ker pač mi smo porabili v tem letu toliko denarja. Se pravi, predstavil sem vam vire in nove naslovnike teh sredstev. Ja, vem, da smo se malo prej pogovarjali o UNRVI, pa tudi o učbenikih v Palestini, ki so namenjeni palestinskim beguncem. Ti učbeniki bodo dobili še dodatno gradivo. Od učiteljev pa tudi izredno zahtevamo, da naslovijo eh, ta omenjena vprašanja tudi v učbenikih, skladno z načeli Združenih narodov. Ta denar, ki ga pa bo prijela UNRWA, pa bo porabljen za to, da se bo lahko šolanje nadaljevalo, plačali bomo učitelje, se pravi tiste, od katerih pričakujemo, da bodo palestinske begunce učili v prihodnosti. Se pravi, podpiramo učitelje. Sedaj pa bi tudi želel povedati, da so dejavnosti UNRE na terenu ogrožene, če ne bomo nadaljevali s tem financiranjem. To pa bo imelo tudi hude posledice. Otroci bodo na ulicah, namesto da bi se šolali v eh, razredu. To pa ima seveda tudi določene posledice za morebitno radikalizacijo in za migracije. To je tudi pomembno glede same rezerve, ki ste jo prepredlagali za proračun v letu 2020. 2019, ampak pri prenosu za leto 2011 sem za to, da se glasuje za ta prenos. Pri zadnjih treh prenosih pa gre za odločitev 25, 26 in 27. Hočemo pa prenesti 110 milijonov evrov pri obveznostih in 73 pri že odobrenih plačilih. In sicer gre za humanitarno pomoč. Najprej za Jemen, to je odločitev 25-50 milijonov evrov v prevzetih obveznosti in 32 milijonov evrov pri odobrenih plačilih za humanitarno krizo. Tukaj pa seveda podpiramo večsektorske intervencije. Pomembno pa je, da se zagotovi voda, hrana, da se poskrbi za osnovne potrebe. Odkot pa prihaja denar, določen del prihaja iz pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, ki pač do sedaj še niso bili izvedeni. Potem pa še uh, Viri prihajajo iz afriškega programa zaradi določenih zamud in tudi zaradi tega, ker pač pripravljalni ukrepi še niso bili izvršeni. Predlagam, da se sedaj glasuje za sklep 25, enako velja tudi za sklep 26, ker je za regijo Sahel. Imamo podobne zneske, kakor pri odločitvi 25, potem pa še zadnja odločitev, to je odločitev 27, gre za gazo, 10 milijonov evrov pri prevzemu obveznosti in 8 milijonov evrov pri odobrenih plačilih. Ta denar pa potrebujemo zaradi zaostrovanja same krize, kot sem pa še prej omenil. 10 milijonov evrov smo dobili iz rezerve za finančne intervencije, 8 milijonov evrov pa iz geografskega sodelovanja z Afriko, Karibskimi otoki in pacifiškimi državami zaradi zamud. Glede teh zadnjih prenosov pa lahko povem, da niso sporni in predlagam, da glasujemo za te prenose. Merci, monsieur, Hvala, gospod eh, splošni poročevalec, ali lahko spet vprašam komisijo gospoda uh, Jurela glede pilotnih projektov, ki niso bili izvedeni. Torej, ti pilotni projekti, o katerih smo glasovali, ki smo jih podprli, kako to, da um, ta sredstva potem niso bila porabljena? Um. Uh, Hvala za besedo. Dovolite mi, da vam pojasnim, da od celotnega zneska 110 milijonov evrov za te prenose iz pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, da ta del zadeva samo 2 milijona, malo več kot 2 milijona. S drugimi besedami gre za zelo majhen znesek pripravljalni ukrepi in pilotni projekti, ki jih tukaj omenjamo in tukaj seveda smo predlagali vrnitev sredstev, to je bilo že omenjeno v umestnem poročilu, ki ga je objavila komisija v sredini tega leta, se pravi, to ni nič presenetljivega, kajti pač ti ukrepi niso bili izvedljivi. Gre pa za mlade evropske prostovoljce, za razvoj in zdravje za vse. En pilotni projekt in en pripravljalni program. Merci, Urel. Collègue, vous avez... Hvala. Slišali ste splošnega poročevalca, pa tudi predstavnika komisije. E, želi kdo besedo, gospod Depri, izvolite. Samo eno vprašanje za informacijo. To, kar zadeva bančne, bančni organ in pa eh, njihovo preselitev. Um, slišali smo, da bodo 40 odstotkov prispevali evropske institucije, 60 odstotkov pa države članice. Kaj pa britanska oblast, eh, ali oni ne bodo nič prispevali? Mislim, da bomo glede tega morali počakati na konec pogajanj. In eh, odbora za proračun in proračunski eh, nadzor sta eh, zdaj odgovorna za to, oziroma moramo počakati na konec. Mogoče pa nam lahko gospod Jurel kaj več pove. Um, mis, la clé de 40%. Torej, ta ključ 40 eh, odstotkov evropskega proračuna in eh, 60 odstotkov strani nacionalnih nadzornih organov. To velja za vse tri eh, organe nadzora, za EBO, EOPO in ESMO. Um, ehm, takšen je splošen pristop oziroma splošno pravilo in Združeno kraljestvo, če bo prišlo do sporazuma o Brexitu, bo sodelovalo v okviru tistih 60 odstotkov. Tist 60 odstotkov prispevajo države članice in oni bodo tudi prispevali svoj delež. Ampak mislim, da bi njihov delež moral biti večji. Ni se Evropska unija odločila za to, da se oni preselijo oziroma da Združeno kraljestvo izstopi iz EU. Želi še kdo besedo? Gospod Zilstra. Eh, ja, voorzitter, eh, dankjewel voor, de, voor het woord. Eh, ik heb vragen. Hvala za besedo. Ja, komisiji sem zastavil vprašanje zvezi s tem, kako je to tudi skladno z samo pogodbo. Zlasti s členom 50, če recimo pride do izstopa določene države, članice in se mora pač agencija, ki ima sedež v tej državi članice, potem preseliti v drugo, kaj se zgodi. Komisija je bila zelo jasna v svojem odgovoru, dejala je, da pogodba tega ne ureja, da niti ne obstaja nobena pravna podlaga, niti potreba, da pride do te preselitve oziroma premestitve agencije, ki je lahko še vedno zunaj Evropske unije. Svet je tisti, ki se je odločil za premestitev sedeža Ebe v Pariz. Zato te razprave spoh ne razumem. Hvala za besedo. No, morda je res že pozno in res ne moremo sedaj razvozljati celotne kompleksnosti Brexita. Eh, zlasti z vprašanjem premestitve sedeža Ebe. Ja, ta razprava nas nikamor ne bo pripeljala, če sem čisto pošten. No, mislim, da res lahko to razpravo zaključimo. Eh, to je del pogajanj in videli bomo, kako se bo vse skupaj končalo kolegice in kolegi, zdaj pa vas prosim, da glasujete o teh prerasporeditvah. 21 najprej elektronsko glasujemo. Lahko pa glasujemo tudi v bloku o vseh prerasporeditvah skupaj. Sedem prerasporeditev je eh, in glasujemo kar o vseh. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Ne še. Zaključili bomo z glasovanjem. Konec glasovanja. 22 za, 2 proti. Čestitke splošnemu poročevalcu. Gospod Ashworth, eh, drugi oddelki. Eh, ali nam lahko predstavite prerasporeditve na tem področju? Uh, Hvala za besedo. Imam uh, samo eno spremembo načrta za ustanovitev in pet uh, prenosov. Računsko sodišče nas je prosilo, da eno začasno delovno mesto prenesemo v delovno mesto za nedoločen čas. Jaz predlagam, da se ta prošnja tudi odobri. Potem pa imamo drugo točko odbor regi je omenil, da so prihranili določena sredstva, ker so pač prevode oddali zunanjim izvajalcem. In ta denar bi se da želeli porabiti za to, da bi povabili 150 mladih evropejcev na vrh regiji, ki bo potekal naslednje leto, poleg tega pa hočejo tudi posodobiti svojo spletno stran pred evropskimi volitvami. O tem nam ni treba glasovati, jaz sem za to, da se to podpre. Potem pa četrta točka prihaja iz Evropskega parlamenta. Dobili smo štiri, od dveh bomo morali pač glasovati. Pri prvem lahko povem, da potrebujemo več denarja za vzdrževanje stavbe, 4,5 milijonov evrov potrebujemo, potem bomo morali glasovati, gre za 4,2 milijona evrov. Jaz predlagam, da glasujemo za potem, pa gre za zgodnjo upokojitev v interesu uh, parlamentov, da nam ni treba glasovati. Potem imamo veliki prenos, da bi povečali. Z, uh, financiranje prevajanja zaradi večjega popraševanja. Sedaj pa iščemo sredstva v okvir večletnega finančnega okvira, pa tudi pri zamudi posebne stavbe njeni gradni. Tukaj lahko najdemo določena sredstva in glasujmo za potem pa še zadnji prenos, tukaj potrebujemo 3 milijone evrov, da bi s tem lahko zapustili še dodatne zaposlene pri političnih skupinah. Tukaj nam ni treba glasovati in tudi predlagal bi, da glasujemo za. Se pravi, potrebujemo dva glasovanja v zvezi z prevajanjem in v zvezi z vzdrževanjem stavb. Merci, Hvala, gospod poročevalec poročevalci v senci, želi kdo kaj povedati, ima kdo kakšno vprašanje? Ne. Nihče ni prosil za besedo. Pri točkah sedem in pet eh, mislim, da lahko vse podpremo, razen če ima kdo kakšno drugačno mnenje. Ne, se strinjate? Vse razen pete in sedme točke smo torej podprli, e, bomo pa o peti in sedmi točki glasovali. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 23 za, 2 glasova proti. Zahvaljujem se vam, gospod Ashworth za predstavitev. Zdaj pa še Monika Holmajer. Ni nobenih prošen za posojila ali sredstva pri stavbah. Tako da smo, dragi kolegi in kolegice, prišli do konca tega dolgega dneva. Hvala, da ste bili prisotni v tako velikem številu in to vse do konca. Moram vas pa spomniti, da imamo še sestanek ob. Uh, 18.15, eh, to bo skupen sestanek dveh odborov. In če nihče več ne prosi za besedo, lahko s to sejo končamo. Hvala.